monsieur le président je voudrais eh, gospod eh, predsednik in sicer se sklicujem na poslovnik včeraj ko je bila tu v parlamentu eh, sprejeta delegacija da bi razpravljala o prihodnosti jeklarstva v evropi Eh, so dva kolega zunaj eh, pretepli, porabili so sovzilec proti njima, ta dva človeka eh, sta prišla sem, da bi govorila z nami in dejansko moram reči, da mi kot evropski poslanci, da se moramo zauzeti za to, da bi takšna obravnava prenehala, kajti želimo socialni dialog, ki bi vsem omogočil, da v miru povedo svoje stališče. Eh, hvala, gospod kolega. Dovolite, da vas eh, informiram o tem, eh, da je predsedniku hiše ta dogodek znan. Konferenca predsednikov se bo s tem ukvarjala in sprejela potrebne sklepe in obžalujemo ta incident. Imam še eno točko v zvezi z poslovnikom, prosim. Kolege. Gospod kolega. Thank you, Mr. President. I wish to... Hvala lepa, gospod predsedujoči. V poročilu Korbet sem bil odgovoren za to, da bi pisne deklaracije premaknili iz skrite pisarne v pisarno zunaj hemicikla. To bi bila velika zmaga za nas. Eh, poslance in gospod Rat in namestnica generalnega sekretarja je pisarno svet preselila nazaj in to brez razprave. Lepo prosim, da to še enkrat preučimo, kajte to je velik udarec za parlamentarno demokracijo, da ne moremo več vlagati deklaracij tam kot prej. Ta vprašanja bomo obravnavali eh, skupaj za konferenco predsednikov eh, in prosim eh, še gospod kolega, imate besedo. Eh, hvala, gospod predsednik. Eh, socialistični kolega je nekaj povedal v zvezi za demonstracijami včeraj. Eh, včeraj, ko sem se vračal v hotel, sem osramočen moral ugotoviti, da je bila storjena zelo velika škoda, da je bila poškodovana lastnina mesta Štrasburg in to se mi zdi škoda. Hvala. Na začetku sem omenil, eh, da bodo ta vprašanja obravnavana na eh, konferenci predsednikov. Vsi ti dogodki so nam poznani in eh, predsednik bo za predsedniki političnih skupin določil nadaljne ukrepanje. Sedaj prehajamo na glasovanje in sicer poročilo Kaza. 767. Eh, to je dejansko zadnje priglašenje k besedi. Prosim, kolega. Ja. Uno degli obiettivi del Parlamento europeo. Eh, gospod predsednik, eden izmed ciljev Evropskega parlamenta je tudi v zaščiti manjšin. Eh, mislim, da je v tem parlamentu manjšina in sicer je to manjšina kadilcev. Mi želimo imeti prostor za kadilce. Eh, govornika žal prekinjajo. Sedaj prihajamo na glasovanje o poročilu Kaza. In sicer imamo eno glasovanje, ki je poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Prehajamo na poročilo Ferreira. Tu imamo kar nekaj poimenskih glasovanj. Gospod Poselt. E, sem glasoval, ampak naprava ni delovala. Ja, to bomo vzeli na znanje. Glasujemo o poročilu Ferreira številka ena, originalno besedilo, eh, glasu me podeli, kdo je za, kdo je proti. Zavrnjeno, prehajamo, preverimo, preverjamo. Konec glasovanja. sprejeto. Se opravičujem, pravi predsedujoči. Predlog spremembe dve v dveh delih poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del je brezpredmeten. Prehajamo Eh, na številko tri poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo na originalno besedilo številka šest, poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 15. Ne. Po imensko prosim eh, na znak z roko, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Prehajamo na originalno besedilo v dveh delih. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Prehajamo na številko 10, predlog spremembe 16, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo na originalno besedilo v dveh delih. Prosim, če daste znak z roko, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Prehajamo na številko 11. Predlog spremembe 21. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo na originalno besedilo številka 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 21 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Prehajamo na številko 24, predlog sprememb je 17. Številka 17, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na številko 24, predlog spremembe 18, glasujemo. poimensko glasovanje, konec glasovanja, zavrnjeno, sprememba 19, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. Številka 25 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Je sprejeto. Sprememba 20, eh, številka 26, poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Številka 33, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5 je bil umaknen. Prehajamo na številko 36, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Številka 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe ena, po vodni izjavi A. Prosim, če pokažete znak z roko, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava C, predlog spremembe 10, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Originalno besedilo. Za dvigom roke, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. F, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Povodna izjava G. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Povodna izjava J v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto sprejeto. Uvodna izjava K v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava L, poimensko glasovanje. To je predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. S tem prehajam na originalno besedilo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uvodna izjava en, predlog spremembe dvanajst, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? To moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajam na originalno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava T13, kdo je za, proti, vzdržani. Stržani sprejeto. Uvodna izjava Y. Predlog spremembe 14. Poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava A, B. Kdo je za? Pokažite z roko. Proti. Proti vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AD v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Nova priloga ena, predlog spremembe šest. Kdo je za? Pokažite z roko. Proti? Vzdržani? Sprejeto? Eh, se opravičuje predsedujoči pravi zavrnjeno. Nova priloga, sprememba sedem, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sprememba 8, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. S tem prehajam na glasovanje o celotnem besedilu v tako spremenjeni obliki poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je bilo sprejeto v tako spremenjeni obliki. S tem prehajam na naslednje poročilo, prosim. Gospa poročevalka, gospa Ferrera, imate besedo. Sr. prezident, sr. prezident, karš kolega. Gospod eh, predsednik, drage kolegice, dragi kolegi, to je bilo zelo pomembno poročilo in pomeni, eh, da Evropski parlament želi, da ga Eh, slišijo, ko druge institucije nekaj predlagajo. In sicer moramo poslati zelo jasno sporočilo. Žal je bilo tako, da so bila mnenja v posameznih političnih skupinah različna, tako da se nam ni posrečilo najti neko skupno linijo v Evropskem parlamentu. Ampak v situaciji, ko imamo krizo, ko imamo brezposelnost, kratko, malo, eh, ni to dober način delovanja in eh, potrebni so drugačni primeri in zgledi. Eh, ti varčevalni ukrepi, saj vemo, eh, kam so privedli. Poskrbeti moramo za to, da bo gospodarstvo v evroobmočju in tudi izven evroobmočja dejansko na novo zaživelo. Najti moramo drugačne modele, kajti sicer bomo zašli v recesijsko spiralo in žal sedaj imamo ta rezultat, to se mi zdi nekoliko škoda in če tudi je to nekoliko eh, nenavadno, moram glasovati zoper svoje lastno poročilo, ampak državljani od nas zahtevajo eh, nekaj drugega. Državljani ne želijo, da bi nadaljevali s to varčevalno politiko, tega ne želijo, želijo drugačne ukrepe. Svet in komisija morata tu postati dejavna. Eh, očitno eh, pa so stvari take, da to, kar predlaga eh, ta stran, kar predlaga desna polovica te hiše, da se to žal spreme in podpira. Hvala. Hvala, poročilo je bilo sprejeto in prehajamo na glasovanje o naslednjem poročilu gospe Lope Fontanje. Predlog spremembe 1, poimensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Smo v postopku glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 10. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Številka 17 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, prosim, če eh, pokažete z roko. Kdo je proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 eh, k 26, kdo je za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno. 29. Poemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 33. Poemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36 poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Številka 41, sprememba 4. Prosim, eh, dvignite roko, kdo je za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Originalno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 42 v dveh delih. Prvi del z dvigom roke, kdo je za, proti, zdržani sprejeto drugi del poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na številko 42, sprememba 5. Prosim, znak z roko, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Številka 44, originalno besedilo v dveh delih, e, poimensko oba dela, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 70, predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76, originalno besedilo, pojmensko glasovanje, kdo je za, glasujemo, se popravlja predsedojoči, konec glasovanja. Sprejeto. 78, originalno besedilo v dveh delih. E, slišim, da je predlog spremembe 7 kompatibilen z e, številko 76. To je predlog spremembe 7. Kdo je za ta predlog spremembe? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno? Zavrnjeno? Sedaj prehajamo na številko 78 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprememba 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Uvodna izjava A v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna izjava H, poimensko glasovanje v dveh delih. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprememba 9. Poimensko glasovanje. Predlog eh, za dva dela je bil umaknjen. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo k prilogi priporočilo 5.2 v dveh delih. Prvi del za dvigom roke. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto priporočilo sedem v treh delih. Eh, o vseh treh delih glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Tretji del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na spremembo 10. Kdo je za? Dvignite roko. Proti. Vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. Glasujemo o tako spremenjenem celotnem besedilu in sicer po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto prisrčne čestitke poročevalki. Takoj prehajamo na glasovanje o poročilu gospoda Švaba se opravičujem, pravi predsedojoči, sicer eh, v zvezi z poslovnikom. Kolegica. Hvala lepa. Čisto na kratko želim eh, našim kolegom na desnici povedati, da so sedaj glasovali neposredno protislovno glede na prejšnje poročilo. Poglejte si v oči in se odločite. Antike šef, co atnum, co hajk, das... Ja, prosim, če poštevate eh, poslovnik, to ni bila točka, ki bi se nanašala na poslovnik. Eh, prehajamo na spremembo dve, poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sprememba tri, eh, dvignite roko, kdo je za. Proti. Proti. Vzdržani, sprejeto. Sprememba štiri, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sprememba pet, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno sprememba šest. Dvi kroke, kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjeno. Sprememba sedem za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ena, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sprememba 8, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodna izjava AN v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Drugi del za? proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava AQ v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AT v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani, to moramo preveriti, kaj ti nisem prepričan, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Zadvigom roke za. Proti vzdržani. Tudi to moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava AV, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AY v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AZ za, proti, vzdržani, sprejeto. Stržani, sprejeto. Uh, uvodna izjava BK, eh, številka 9, uh, eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprememba 10, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Potrebujemo kvalificirano večino 378, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prisrčne čestitke poročevalcu. Sedaj eh, glasujemo o delegiranju redbi komisije o dopolnitvi uredbe eh, gospa komisarka želi spregovoriti. Prosim, imate besedo. On, um, February 4. februarja je odbor ECON sprejel resolucijo, s katero je zavrnil dva delegirana akta, ki jih je sprejela komisija v zvezi s tehničnimi standardi, ki dopolnjuje uredbo EU 648 o izvedenih finančnih instrumentih OTC in drugimi finančnimi vidiki. Komisija je natančno preučila razloge za zavrnitev in v duhu kompromisa je komisija pripravljena poskrbeti, da ko bo sprejedla svoje, svoje pravila o obveznem kliringu za izvedene finančne instrumente OTC, da bodo pravila uvedena postopoma v ustreznem časovnem obdobju. Komisija se prav tako strinja s parlamentom, da moramo zagotoviti pravno gotovost. Zato želi komisija podati naslednjo izjavo. Komisija se je odločila, da regulatorni tehnični standardi, o katerih sedaj govorimo, morajo temeljiti na tehničnih standardih, ki jih pripravlja ESMA. Naša odgovornost je, da sprejmemo vse ukrepe za to, da bodo tveganja ustrezno pod nadzorom in ublažena, zato da zaščitimo svoje gospodarstvo komisija razume določene pomisleke Evropskega parlamenta, zato je pripravljena poskrbeti, da ko bo sprejela odločitve o obveznem kliringu za določene vrste izbranih finančnih instrumentov OTC, bo obveznost za podjetja uvedena postopoma v ustreznem časovnem obdobju. Obdobje postopnega uvajanja je lahko podobno tistemu, ki velja za bančna jamstva. To bi nefinančnim podjetjem omogočilo dovolj časa, da se prilagodijo na novo pravno okolje. Hkrati pa bi to bil ustrezen regulativni pristop. Ob eh, opuštevanju emirja je komisija pripravljena tudi pojasniti vprašanje v zvezi z standardi o dokončnih rokih, ki so vključeni v uredbo EMIR. Razvoj tehničnih standardov je nekaj novega za vse institucije in komisija zagotavlja, da bo do proces še naprej razvijali. Komisija je pripravljena še naprej sodelovati z parlamentom, zato da poskrbimo za odprt dialog in za preglednost v zvezi z prihodnimi tehničnimi standardi. Prav tako pa želimo poskrbeti, da bo Evropski parlament imel dovolj časa v okviru trenutnega večinstitucionalnega okvira za ustrezno oceno. Kar zadeva postopke v zvezi s pripravo delegiranih aktov in z namenom dobre prakse v zvezi s tem, želi komisija povedati, da bo pripravila sporozum o razumevanju v zvezi z delovnimi pogoji, tudi kar zadeva sestanke, načrtovanje in redno izmenjavo informacij med komisijo in ekonom. Upoštevali pa bomo obstoječe medinstitucionalne dogovore, tudi kar zadeva pošiljanje zakonodajnih aktov v parlament. Hvala. Hvala lepa. Gospa Sharon Bowles, izvolite, vi ste predsednica pristojnega odbora. Uh, Kolegice in kolegi, s tehničnimi standardi v zvezi z mirjem smo imeli težave, tudi kar zadeva vsebino in postopek ter časovnico. Zahvaljujem se komisarki za to, da se je angažirala in da je pripravila izjavo, v kateri je povedala, da je pripravljena rešiti tehnične vprašanja, na katera smo opozorili. Prav tako, hvala lepa za zagotovilo, da bo v prihodnosti sodelovanje na področju postopkov boljše v zvezi z določenimi vprašanji časovnice. Lahko povem, da sem že začela izvajati ukrepe za to, da bi v besedila na prvi ravni uvedli nekaj več gotovosti. To je res nekaj novega, so vsekakor je dejala komisarka in tekoča zadeva. Prejela sem zagotovila v pisni in ustni obliki, da bodo problemi rešeni in sicer tako, da bo komisija objavljala odgovore na naše vprašanja in pričakujem tudi spremljanje spremenjenih tehničnih standardov ob ustreznem času v imenu komisije in v oziroma v imenu odbora in v imenu poročevalca za emir torej gospoda Wernerja Langena, umikam to resolucijo. Hvala. Hvala lepa. Glasovanja ne bo. Zato bomo glasovali o naslednji točki. Gre za resolucijo o 22. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Predlog spremembe 1. Kdo je za? proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Japštimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Številka 62 v dveh delih. Tukaj želi poročevalka v senci podati ustni predlog spremembe, gospod Andrik Jene. Gospod predsedujoči, v zvezi z 62. odstavkom ne bi imeli glasovanje po delih. Predlagam ustni predlog spremembe k temu odstavku v dveh delih. Prvi del. Dodali bi besede, da se to sporoči Evropskemu parlamentu in v drugem delu bi dodali, kjer je to mogoče. 62. odstavek, če ga bomo ustrezno spremenili, bo v naslednji obliki. Pričakujemo, da bodo človekove pravice vključene v strategije in forume Združenih narodov. Prav tako povdarjamo, da bi morale države imeti strategije na področju človekovih pravic in da se te strategije posredujejo Evropskemu parlamentu. Prav tako pa bi jih po možnosti morali objaviti, zato ker bi to koristilo človekovim pravicam v tretjih državah in tistim v tretjih državah, ki iščejo podporo v teh dokumentih. Glasovanje po delih ni potrebno, če bo, glasov, če bo besedilo sprejeto v takšni obliki. Hvala. Hvala lepa, ali kdo temu ugovarja. Ne. V redu, potem bomo glasovali o predlogu spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa glasovanje o celotnem besedilu. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Čestitam. Repa. Resolucija izobraževanja o pravosodju sodni koordinatorji. Predlogo sprememb ni, zanima me, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Mauro. Imamo en predlog spremembe. Kdo je za ta predlog spremembe? Kdo je proti? Vzdržanje sprejeto. Sedaj pa še glasovanje o skupnem besedilu. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. Čestitam. Bitte, nachdem wir damit mit den Abschluss. Glasovanje je konec. vse kolegice in kolege, ki ne želijo podati obrazložitve glasu, prosim, da čim prej zapustijo dvorano, zato da bomo lahko kmalo začeli z obrazložitvami glasov. Thank you.